Torej, začenjamo z obrazložitvijo glasov. In najprej poročilo Grostet, gospod Roda, prosim. Mr. Roda. Gospod Roda. Yeah, sorry. Sorry, chair. I'm here. Oprostite, predsedujoča, tu sem. Vi har i dag med patientdirektivet lavet Torej, eh, mislim, da smo dosegli zgodovinski kompromis. To je najpomembnejši dogovor, ki smo ga sprejeli v Evropskem parlamentu, odkar sem tu poslanec. Eh, zgodovinski kompromis, ki se. Eh, ki je bil dosežen med dvema stranima, ki dolgo nista dosegli dogovora o tem parlament in svet. S trdim delom je uspelo uh, priti do kompromisa v korist uh, eh, pacijentom, tako da se obdo, do, doba čakanja zmanjša, skrajša in uh, po drugi strani pa imajo tudi države članice uh, nadzor, ki je potreben. Na vsak način smo dosegli kompromis, ki koristi državljanom in tudi, državljanom in tudi državam članicam. Vsi, ki so sodelovali v teh pogajanjih, služijo naše čestitke, predvsem pa eh, bo to koristilo evropskim državljanom. Najlepša hvala. Ali lahko prosim za malo tišine? Če odhajate, prosim, da zapustite dvorano v tišini. Naslednji na seznamu je gospod Mastala. Gospod Mastela. Ja, gospod predsedujoča, do danes smo bili v veliki negovosti glede dostopnosti zdravljenja in eh, nadomestil za zdravljenje v tujini. Za to direktivo bomo končno omogočili vsem pacijentom po celi Evropi, da izkoristijo določene zdravstvene usluge in pravice. Tukaj ne gre za to, da želimo spodbujati čezmejno zdravljenje, ampak da omogočimo ustrezno kakovost takrat, ko je to potrebno. Imamo potrebo po večji informacijah in boljši eh, jasnosti, eh, kakšne eh, zdravstvene storitve so na voljo v posameznih državah članicah. Trenutna situacija ni zadovoljiva. Ta direktiva predstavlja veliko priložnost za vse bolnike po Evropi priložnost, ki temeli na potrebah in ne na možnostih gospodarstva in na informiranih odločitvah in ne obveznostih. Najlepša hvala, gospod Perelo Rodriguez. Gospod Perelo Rodriguez. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Španska delegacija iz skupine socialistov je glasovala za to poročilo, enako kot preostali del skupine. Uh, Eh, nekaj sem želel povedati, preden odidem. Nekoliko sem zaskrbljen, ker v tej direktivi so, tudi, so vključene tudi transplantacije organov, kar je v nasprotju s tistim, kar je predlagal komisar za okolje. Eh, Skrbi me, da je tudi to vključeno in upam, da ne bo to negativno vplivalo na dobro zakonodajo, ki smo jo sprejeli. Imamo direktivo o transplantacijah, ki smo jo pred kratkim sprejeli in ki je bila deležna široke podpore, zato moramo biti previdni, da z vključitvijo tega področja ne bomo škodovali dobremu delu, ki smo ga upravili. Uh, Eh, to dobro delo potrebujemo tudi v prid transplantacijskim organizacijam v Španiji. Te rešujejo 20 tisoč eh, življenj na leto in zato upam, da bomo previdni na tem področju. Hvala. Hvala, gospod Messerschmidt. Tak, formand. Sag, er Najlepša hvala. Gre za vprašanje, eh, ki ga rešujemo predvsem zaradi številnih sodb Evropskega sodišča. Na račun tega smo, oblikova, smo oblikovali to direktivo, ki smo jo danes sprejeli. Na ta način naj bi eh, omogočili državljanom boljšo zdravstveno oskrbo, ampak težave, ki bodo nastale zaradi te direktive, eh, so pravzaprav večje od koristi, ki jih prenaša. Eh, Vzpostavlja se pritisk na države, eh, utegne se zgoditi, da bodo čakalne liste neskončno dolge. Ampak, če eh, zdravniki iz držav, kot so Danska, odkudar prihajam, Nemčija, eh, se pošilja drugam ali drugi zdravniki prihajajo v te države, eh, potem eh, številni pacijenti enostavno čakajo in to kljub temu, da so uh, plačali visoke prispevke za dobro oskrbo. Torej, ta direktiva utegne prinesti številne slabosti za nacionalne sisteme. Gospod Higgins. Hvala, gospa predsedujoča. Gospod Mester Šmit ima prav. Uh, Eh, do tega je prišlo zaradi sodb sodišča, ampak vendarle to pozdravljam in čestitam gospe Grostet, ki je pripravila odlično poročilo, kajti s to direktivo bodo pacijenti lahko prijeli povsem transparentne informacije glede zdravstveno skrbe v tujini. Eh, državljani, ki imajo redke bolezni, bodo lahko eh, se obrnili v tujino, če zdravstveno skrba ne bo mogoča doma. Eh, njihova izbira bo temeljila na potrebah in ne na njihovih sredstvih. To je zelo pozitivno, hkrati pa to omogoča tudi sodelovanje med državami članicami. Zelo me veseli, da tudi prepoveduje nekaj, kar, eh, je, kar bi lahko bilo zlorabljeno, torej zdravstveni turizem. Mislim, da je to prav, korak v pravo smer, da bo to okrepilo sodelovanje med državami članicami in prispevalo koheziji v Uniji. In mislim, da je danes dober dan za pacijente po Evropi. Najlepša hvala, gospod Legrip j'ai souhaité euh, également voter le rapport de ma Hvala. Tudi sama sem želela glasovati za poročilo kolegice o dostopu do čezmejnega zdravstvenega varstva. Zelo me veseli napredek, ki je bil dosežen na to področju, kar zadeva mobilnost pacijentov po Evropi. Po dolgih letih pravne negotovosti je parlament opravil veliko delo in zdaj nam to besedilo omogoča, da poenostavimo in razjasnimo pogoje, pod katerimi lahko evropski državljani uživajo zdravstveno oskrbo v drugih državah, kjer nimajo stalnega prebivališča. Ravno tako lahko dobijo povrnjene stroške te oskrbe. Tukaj imamo v mislih predvsem pacijente z redkimi boleznimi, ki bodo končno lahko dobili dostop do ustreznega in specifičnega zdravljenja za njihove bolezni. Ta direktiva direktiva je eh, specifičen evropski dosežek, ki koristi evropskim državljanom in jim omogoča nove pravice. Gre torej za jasen korak v smeri proti mobilnosti ljudi. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Gospod Bilan. Gospa predsedujoča, glasoval sem za poročilo Grostet. in upam, da bomo konec, končno lahko začeli uresničevati rezultate dolgih pogajanj. Gre za dober kompromis o pravicah pacijentov, ki omogoča tudi ohranjanje interesov nacionalnih zdravstvenih sistemov. Za države, kot je Poljska, zdravljenje v tujini pomeni, da bodo ljudje imeli enake možnosti dostopa do sodobnega zdravljenja. E, imamo dolge čakalne vrste za težavne operacije, na kateri pacijenti nimajo hitrega dostopa do ustreznega zdravljenja in čas je v številnih primerjih zelo pomemben dejavnik. To bo omogočilo državljanom, da se bodo lahko odločili, odločili, kje se bodo dali operirati, ali bodo uh, počakali v svoji državi ali pa se bodo obrnili kam drugam. In to je zelo pomemben korak naprej. In uh, upamo, da bo mogoče dobiti tudi povrnitev stroškov za to vrstno zdravljenje po vsej Evropi. Uh, Pravzaprav lahko na to gledamo kot na del notranjega trga zdravstvenih storitev in upam, da bo to prispevalo k konkurenci med zdravstvenimi sistemi in da bomo na ta način dvignili raven zdravstvenih sistemov. Torej, kar nekaj oblažitev imamo in zato prosim, da se držite časa za govor. Gospa McGuinness, najlepša hvala, gospa predsedajoča. Naj povem, da pozdravljam to direktivo o zdravstvenem varstvu, vendar sem previdna, ker bo hudič v podrobnostih. Je pa zelo pomembno, da se državljani eh, zavedo, da še 13 mesecev ta direktiva ne bo stopila v veljavo, vendar pa lahko državljani že ob tem času eh, si poskrbijo zdravljenje v tujini in dobijo povrnjene stroške za to zdravljenje. Torej, eh, ne sme biti nobenega dvoma, da so že danes ljudje, ki prečkajo mejo, ko iščejo zdravstveno oskrbo in to je zelo pomembno. Eh, Za tiste, ki si želijo več informacij, sem pripravila tudi vprašanja in odgovore, ki so na voljo na moji spletni strani in pozivam tiste, ki nas poslušajo ali spremljajo pa spletu, da si pogledajo ta vprašalnik, ta vprašanja in če niso našli odgovora, naj me povprašajo tiste, kar jih zanima, kajti pomembno je, da ljudi ozavestimo o tem. Najlepša hvala, gospod Kalinovski. Bardzo, Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Evropejci so vedno bolj mobilni, delamo, potujemo in eh, tudi zdravljenje si organiziramo preko nacionalnih meja in ljudje morajo imeti pravico do zdravljenja, kadar je to primerno, tudi v drugih državah. Sveda moramo oblikovati ustrezne in, instrumente, da bomo preprečili medicinski oziroma zdravstveni turizem. Istočasno pa moramo pacijentom, ki res potrebujejo zdravljenje v tujini, omogočiti, da to zdravljenje tudi dobijo tukaj imam v mislih predvsem eh, tiste bolezni, ki se obravnavajo v specializiranih centrih, ki jih je zelo malo pod naši celini. Ne smemo se umešavati v zdravstvene politike in vzpostavitev zdravstvenih sistemov v nacionalnih državah. To je v njihovi pristojnosti. Ta direktiva pa se umešava in zato sem glasoval proti. Rova puhemies, oli korkea aika luoda Najlepša hvala. Res je primerno, da začenjamo sprejemati evropske ukrepe, s katerimi zagotavljamo varnost evropskih pacijentov. Dobro je, da imamo pred sabo direktivo eh, in da nismo tega vključevali v direktivo o storitvah. Ugotovili smo, da e, obstaja veliko pomankljivosti v direktivi o storitvah, kar pa zadeva pravice pacijentov. To besedilo kaže, da so države članice zdaj zavezane e, temu, da eh, ljudje niso odvisni od dolgih nacionalnih čakalnih vrst. Vemo, da bi številne države članice utegne, utegnile imeti težave pri eh, omejevanju stroškov, eh, kar zadeva uresničevanje te direktive. In lahko bi se zgodilo tudi, da eh, bo konec koncev naše zdravje odvisno samo od naših finančnih sredstev. Zagotoviti moramo, da lahko državljani dobijo zdravstveno skrbo eh, kar najbliže, je pa pomembno, da imajo možnost iskati ustrezne storitve tudi preko meja. Gospa Harkin. Gospod predsedujoča, tudi sama sem zelo zadovoljna z dogovorom, ko smo ga danes dosegli. Ta bo omogočil pacijentom, da bodo imeli na sorazmeren in eh, pravičen način dostop do čezmejne oskrbe. Kot so povedali številni kolegi, eh, je do tega prišlo, ker je nekdo postavil sistem pod vprašaj in ker je eh, sodišče tej osebi dalo prav skupaj s svetom zdaj zagotavljamo, da državljani imajo zagotovljene svoje pravice in da so te vezane na zakonodajo. In to je pravzaprav bistvo našega parlamenta. Nekaj zadev pa je še, ki jih moramo uh, razčistiti. Vzajemno priznavanje receptov med državami članicami je zelo pomembno, ker tukaj ne gre samo za zdravstveno skrbo, ampak tudi za naknadno skrbo. Ampak imamo še nekaj časa, da opredelimo te podrobnosti. Uh, V trenutni finančni krizi veliko državljanov sprašuje, ali Evropska unija deluje, ali prinaša rezultate in to je odprto vprašanje, ampak danes lahko z določeno mero gotovosti rečemo, da Evropa deluje. Najlepša hvala, gospod Betten. Um... Gospa predsedujoča, glasoval sem proti tej direktivi o zdravstveni oskrbi na čezmejni ravni, ker bo to predstavljalo veliko breme za eh, britanske davkoplačevalce in za nacionalni zdravstveni sistem. Eh, ta naš britanski sistem se že uporablja kot mednarodni sistem in je podvržen zlorabam, zlorabam ne, ne britanskih državljanov, kar pomeni izgube v, v velikih številkah. Zaradi tega bo nacionalni sistem moral nuditi zdravljenje še več evropskim državljanom, ki v Britaniji niso nikdar plačali niti penja prispevkov. E, mislim, da se bodo številne obveznosti v tej zakonodaji izkazale za neuresničljive. Prav je, da bi vsak do, dobil eh, obvezno eh, nujno pomoč, kadar je to potrebno. Eh, vendar pa to ne sme veljati, kadar imajo ljudje v svoji državi ustrezno zdravstveno, zdravstveno zavarovanje in sistem. In eh, to je še en razlog, da Britanija odide iz Evropske unije, če smo ga kdaj potrebovali. Gospod Takola. Arvoisa puhemies, pidän erittäin hyvänä. Spoštovana gospa predsedojoča. E, zdi se mi, da je to pomembna etapa, da smo dosegli kompromis med parlamentom in komisijo, da lahko delujemo čezmejno. Na ta način lahko zagotovimo, e, da se bodo v mnogih državah e, članicah čakalne vrste skrajšale. In pomembno je, da zagotovimo, da so ohranjeni interesi pacijentov in njihove pravice. Seveda pa moramo zagotoviti varnost kot najvišjo prioriteto. Zagotoviti moramo, da bodo zagotovljeni standardi tudi v nacionalnih državah. Zelo me veseli, da je bilo poročilo Grospet sprejeto in upam, da bo to prispevalo tudi k višjemu življenskemu standardu in višjim standardom varnosti na evropski ravni in da bodo pacijenti čim prej lahko zdravili. Hvala ich glaube, es ist wichtig, dass wir die, die nationalen Steuersysteme. Pomembno je, da eh, nacionalnih davčnih sistemov ne uporabimo proti eh, skupnemu trgu eh, in potrebno je enako obravnavanje. Sedaj imamo negativni primer na Mačarskem, eh, kjer so eh, retroaktivno eh, uporabili umejitve eh, cen eh, In eh, to, tega ni mogoče eh, zagovarjati. Zelo močno je bila prizadeta tudi energija in upam, da se to v bodoče ne bo zgodilo tudi pri zdravstvenih storitvah. Prosim predsednika Orbana, da preveri to ureditev zaradi tega, ker to krši koncept skupnega trga. Hvala. Najlepše hvala, gospa predsedujoča. Eh, veselo in novo leto želim mimo grede. To, kar ugotavljamo v celotnem parlamentu, je, da verujemo v delujoč skupni trg. In ko mi pravijo v mojem volilnem okraju, da niso dobili tam ustrezne storitve in da želijo potovati eh, za boljšo zdravstveno storitev v neko državo članico, eh, potem ne vedo, kakšen je njihov pravni status. Zaradi tega eh, pozdravljamo, tako kot mnogi drugi, pravice pacijentov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu. Želelo pa si, da v tistih jurisdikcijah, kjer so storitve slabe, in ki potujejo v drugo državo, eh, ne želimo, da bi obremenili to drugo državo, ampak da se zdravstveni sistem iz države, v kateri prihajajo, izboljša. Želimo si sistem, eh, kjer bi lahko države članice eh, zahtevale povračilo stroškov eh, za zdravljenje, ampak ko bo vse enkrat to rešeno, potem bomo vsi ponosni na to direktivo. Najlepše hvala, sedaj pa nadaljujemo z gozdarstvom. Naslednja točka, gospod Higgins. Oktoron. Potolme vavor in run, avinin lešen sokol. Glasoval sem eh, za predlog rezolucije eh, z, o zakonodaji na področju gozdov med Evropsko unijo in Kamerunom ter Kongom. Bistveno je, da eh, ohranimo tropske gozdove, da ohranimo s tem tudi ravnoteženost ekosistemov. Obstajajo ljudje, ki so pod velikim pritiskom zaradi izkoriščanja okolja, in to počnejo velike multinacionalke, sledijo pa seveda tudi uh, eh, sečna in izginjanje iz, uh, gozdov. Uh, mislim, da je gozdarstvo in gozdarska industrija nekaj, kar sodi v javni sektor in avtohtona prebivalci in ljudje morajo to kontrolirati. Najlepše hvala in sicer uh, poročilo Martins prva, gospod Messerschmidt. Tak, frihandel er reelt set. Oh, hvala, gospod predsedujoča. Svobodna trgovina je edina pot do blagostanja. E, to vidimo na trgih znotraj Evropske unije in to velja tudi za države v razvoju. To je e, edina prava razvojna pobuda, e, ki se izvaja in ki jo lahko tudi še naprej izvajamo. Če pa si pogledamo na okrog, kako se razvijajo druge velike regije, Eh, imamo različne sporazume in strateška partnerstva, potem vidimo, eh, da eh, imamo velik sporazum o prosti trgovini v Ameriki, pa Mercosur. Vendar pa smo nekoliko ohromljeni, kar zadeva te druge sporazume. EU e, je zdrsnila v to globalizacijo, obstaja Eh, sporazum o svobodni trgovini z Papo Novo Gvinejo. Eh, po dolgih letih pogajanja je prišlo samo do tega sporazuma. Kaj pa ZDA, Kitajska, eh, Indija, skratka, vsemi državami, ki jemljajo naša delovna mesta? Hvala. Hvala, gospod Kamal, izvolite. Najlepša hvala dejstvo je, da najbolj uh, razvite družbe so tudi najbolj svobodne in najbolj svobodne so tudi najbolj razvite in napredne. In v okviru tega moramo spoštovati vlogo svobodne trgovine. Ko pa gre za mednarodna pogajanja na tem področju, uh, se zavlačuje z krogom pogajanj iz Dohe v okviru STO. In zaradi tega Evropska unija podpisuje vedno več bilateralnih sporazumov. E, ne moremo svo koristi e, svobodne trgovine e, prinesti državljanov revnih držav, ne da bi eh, pri tem pozabili na eh, negativne lasnosti konkurence. Mnogi potrošniki me sprašujejo, zakaj drugi, oni nimajo enakega dostopa do storitev, kot obstaja na Zahodu. Zaradi tega eh, jim moramo pri tem pomagati. Gospod Deva. Mikrofon, prosimo. Oh. Oh. že dolgo časa je to neka eh, vrsta eh, pepelke v zunanjih razvojnih pobudah Evropske unije in zaradi tega te pobude Fidžija in eh, Papue Nove Gvineje pri gospodarskih partnerskih odnosih bodo omogočili eh, ne le eh, boljšo trgovino z EU, ampak tudi bolj liberalno trgovino znotraj regije. Eden od glavnih eh, prednosti je ta, da bodo pravila o poreklu rib omogočala eh, ljudem v pacifiški regiji, da dodajo vrednost svojim ribam. Ogromno jih je, eh, ki uvažajo ribo v trenutku, ko eh, v njihovih morjih rib kar morgoli. Sedaj imajo možnost, da to ribo ulovijo, dodajo vrednost in jo izvozijo v Evropsko unijo. To je eh, pot k zmanjševanju revščine in povečanju napredka. Sedaj pa eh, gremo na vprašanja mednarodnih posvojitev v Evropski uniji. Prvi govornik, eh, govornica je gospa Mesera. Danes sem eh, glasovala za, ta, za to ustno vprašanje o mednarodnih posvojitvah znotraj v Evropske unije. Pri tem si želimo postopke, ki bodo omogočili stalno, da družino, eh, tistim otrokom, ki ne morejo take družine dobiti v državi, odkudar prihajajo. Zato upamo, da bomo eh, dosegli kompetentne in primeljive eh, pravila za eh, pravice otrok in da bomo na ta način preprečili trgovanje z otroki. Eh, pri teh postopkih mednarodnih posvojitev eh, pa je ponavadi preveč birokracije, ki ljudi odvrača, da bi posvajali. Na koncu moramo meniti še Romunijo, kjer je edina v državi članici, članica, ki je zakonsko uh, prepovedala mednarodne posvojitve. Trenutno je 70 tisoč um, sirot v tej državi, 40 tisoč jih je v soriš, sirotišnica. Moramo poskrbeti, da te zapuščene otroke vključijo eh, v dr, druž, družinske celice z medsebojn, um, mednarodnim posvojitvam osvojitvami. Gospa Poljskova. Se sama kuli svim djetem ne mogla zučati. Najlepše hvala, gospa predsedujoča. Sama nisam mogla sodelovati v razpravi na uh, v ponedeljek na to temo zaradi obveznosti do lastnih otrok. Ob tej priložnosti bi rada povsem podprla to rezolucijo in upam, da bodo naslednji koraki eh, pripeljali do zmanjševanju birokratskih postopkov pri mednarodnih posvojitvah in da bomo izboljšali nadzor nad tem, kaj se zgodi po posvojitvi. Najlepša hvala, gospa McGuinness. Gospod predsedujoča, hvala. Mislim, da mnogi v tem parlamentu ne vedo, eh, kako eh, grda besedna vojna eh, se bije pri vprašanjih posvojitve če želimo res, da bodo srčika te razprave pravice otroka in to smo naredili v tem parlamentu in to dela tudi ta rezolucija, potem smo naredili prav za vse države, eh, otroke, ne glede na to, iz katere države prihajajo. In zato je pomembno, da ne izpostavljamo nobene države članice, ampak da izpostavimo, da so v vseh državah otroci, ki so zapuščeni in ki nimajo svoje družine in potrebujejo druge oblike skrbi. Veliko družin je pripravljenih dati tople domove tem otrokom in res je, birokracija je bom, ovira, ne smemo pa pozabiti na nadzor. In naj povem, mnogi, ki posvojijo in so pri tem uspešni, eh, so podvrženi veliko večjemu nadzoru kot nekdo, ki se mu rodi. Hvala lepa, gospod Runculi. Najlepše hvala ta trenutek razmišljam na o tisočih parov, ki se po svetu um, bojujejo za posvojitev in imajo pri tem pos, eh, težave. E, posvojitev je um, znak ljubezni, ki odpira vrata otrokom v novo družino. Nekdo, ki je zapuščen, ima pravico rasti eh, v srečnem okolju. In naša naloga je sirotam pomagati, da eh, se jim približa svetla prihodnost. Zato skupno rezolucijo moramo jasno poslati oziroma smo poslali eh, sporočilo, da potrebujemo skupnostne politike za urejevanje področja družine, birokratske zadržki in njihova dolgo, dolgost ne sme preprečiti eh, sanje otrok po družini in srečni prihodnosti. Hvala, gospod Doc. Eh, Gospa predsedujoča, podpiram eh, rezolucijo o mednarodnih posvojitvah, ki smo jih od danes izglasovali. Vem, da je v mojem eh, volilnem okvarju veliko ljudi, ki so eh, še ali pa so ravno kar zaključili ta postopek. In z veseljem sem gledala veselje otrok, ko je bil postopek zaključen. Te postopki pa so zelo dolgi, včasih celo večletni. To je zbirokratiziran proces in mi kot parlament moramo uh, poiskati poti, da bi zmanjšali to birokratizacijo. Bistvenega pomena pa pri tem so potrebe in varnost otrok. Mnogi od njih so v hudi stiski in moramo imeti vse varovalke za zaščito otrok. Uh, ki so randljivi. Vendar pa potencijalni ljubeči starši enostavno morajo priti skozi predolge postopke in se pri tem odrečejo um, tej možnosti. Najlepše hvala, gospa Muskardini. Gospa predsedujoča, v Evropi že mnogo let imamo ta uh, problem mednarodnih posvojitev. Končno današnja rezolucija uh, Eh, poskuša začeti eh, neko eh, zmanjševanje kompleksnosti. V mnogih državah, namesto da bi spodbujali mednarodne posvojitve, delajo ravno nasprotno. Če želijo um, pripravi dati uh, možnost otrokom uh, toplo družino, se po drugi strani zaradi birokracije uh, soočajo z velikimi problemi, to pa po drugi strani tudi uh, povečuje trgovanje z otroškimi organi in otroško pornografijo. Zaradi tega eh, potrebujemo eh, mednarodna eh, pravila v, v evropskem eh, okviru, zato da pomagamo mnogim ljud, otrokom v stiski. Gospo, gospa Görling. Hvala, gospa predsedujoča. In, eh, Naj se vam zahvalim za vaše učinkovito predsedovanje iz tega vašega kotička fenov. E, seveda je vprašanje posvojitev zelo pomembno in zelo pozdravljam to resolucijo, v kateri je zapisano, podobno kot v preteklih resolucijah, e, veliko zelo pametnih in razumnih besed. E, tisto, kar pa želim povedati in veliko sem se naučila, ko sem poskušala pomagati svojim volilcem, je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 luč v temi, eh, ne skrbimo samo za poenostavitve in ne skrbimo samo, da eh, institucije delujejo dobro državljano. Torej res prosim, da se te lepe besede uresničijo, da dejansko poenostavimo stvari, da odpravimo birokracijo in da stvari izboljšamo. Če tega ne bomo naredili, bomo enostavno ponovno izumljali toplo vodo in stvari še bolj otežili. Najlepša hvala, gospod Takola arvoisa puhemies myös osaltani. Gospa predsedujoča. E, tudi sam sem za to besedilo oziroma za mednarodne posvojitve. Nekaj primerov sem lahko spremljal zelo od blizu. Vem, da birokracija cveti, lahko bi jo odpravili in na ta način pospešili postopke. E, seveda lahko poskrbimo tudi za transparentnost, kajti najpomembnejše je, Eh, da etično, vedno korektno delujemo in da nimamo nič opraviti s trgovino z ljudmi. Pomembno je tudi zagotoviti, da otrok ne postane instrument, ampak da je to otrok, ki najde ljubeče okolje eh, s posvojitvijo in da ga tam obravnavajo kot pomembnega posameznika. Pomembno je, eh, da ima otrok na voljo možnosti in pravice za to, da ima mamo in očeta, in mi moramo dejansko poštevati um, to eh, celovito okolje. To ni vedno enostavno. Vemo, da obstajajo kulturne razlike, ki se odražajo tudi v naših DNA-jih. Eh, pomembno pa je imeti ljubeč dom za otroka, eh, kjer se lahko ravnoteženo razvija. Najlepša hvala. Zdaj pa prehajamo na stabilizacijsko pridružitveni sporozum med Evropsko skupnostjo in Srbijo. Prvi na seznamu je gospod Messerschmidt. Hvala, gospa predsedujoča. Srbija je, če si pogledamo zgodovino, dejansko mnogo pretrpela. Najprej so bili Turki, potem Nemci, potem Rusi in sedaj obstaja možnost, eh, da to dolgo zgodovinsko eh, pot eh, obrnejo v lepšo prihodnost. Če smo v Belgradu, no videli smo, kako je besnil po Belgradu NATO, Eh, kako je pač tam potekala vojna in sedaj pa moramo eh, dejansko ugotoviti, kakšna so razmerja med Beogradom in NATO. Eh, treba se je ustrezno sporazumeti tudi za to, kar bo veljalo v prihodnosti. Preteklost se treba pustiti za seboj in važna je prihodnost. Hvala, Hvala gospod Mikolašek dohoda o stabilizaciji a pridružení medzi európskou úniou stabilizacijsko pridružitveni sporazum med Evropsko unijo in Srbijo bo ustvaril podlago za tesne odnose, ki bodo temeljili na vzajemnosti in skupnih interesih. Ravno tako pa bo prispeval k nadaljni stabilizaciji Srbije in eh, celotne balkanske regije. Gre za enkratno priložnost za spremembe v državi, ki bodo pripeljale do večje blaginje in do modernizacije družbe. Mislim, da mora Srbija še naprej izboljševati svojo demokracijo in pravno državo. Reformirati morajo pravosodje in javno upravo. Spoštovati morajo načelo pravičnosti in izboljšati pravosodni sistem. Temeljni predpogoj za nadaljno evropsko integracijo Srbije je lotevanje vprašanj kršitev človekovih pravic in pa tudi tesno sodelovanje z Mednarodnim sodiščem za nekdanjo Jugoslavijo. Hvala, gospod Kalinovski. Gospod Kalinovski. Hvala. Želel pa sem spregovoriti v zvezi z naslednjim poročilom, gospod predsedujoča. v zvezi s poročilom Matijas. Dobro, to smo si zabeležili, zdaj pa gospod Henan. Hvala predsedujoča in hvala vsem zaposlenim in tolmačem, ki so zelo potrpežljivi med tem dolgim zasedanjem. Če imamo izbiro med demokracijo in supranacionalizmom, se Evropska unija vedno odloči za supranacionalizem. In to nikjer ni bolj očitno kot v politiki do Zahodnega Balkana. Eh, dejansko tam ohranjamo protektorate v eh, Bosni, v Makedoniji in edini nač, namen tega je, da bi uh, Eh, preprečili meje, kakršne bi si želeli tamkajšnji ljudje. Zelo težko je imeti delodajočo demokracijo, če ljudje eh, ne čutijo neke povezanosti med seboj in so pripravljeni sprejeti eh, svoje vladajoče. Če želite imeti neko enoto, morate imeti ljudstvo, s katerim se ljudje po identificirati, torej potrebujemo nekakšen demos, nekaj, čemu lahko rečemo mi. Eh, ne pravim, da je to enostavno, prebivalstvo je zelo eh, razpršeno, ampak eh, potrebno se je odločiti, kaj želimo. Če omaknemo demos, nam ostane samo še kratos. Hvala. Gospod Deve. Mikrofon, prosim. You have a problem with your microphone again? Yes, I do, yes. Good. Uh, this is very good news. Najlepša hvala. To so zelo dobre novice, gospa predsedujoča. Če se spomnimo, kako dolgo pot je prehodila Srbija, kar zadeva vladavino prava, kar zadeva mednarodno pravo, glede na to, kaj je pravzaprav Srbija bila pred 20 leti in uh, kaj je danes. Uh, jim lahko samo čestitamo in pohvalimo srpske oblasti za korake, ki so jih sprejeli v mestnem času, zato da je Srbija postala država, ki, eh, kjer vlada pra, eh, pravna država. Eh, kljub eh, Kosovu je. Eh, V spredju vladavina prava, reforma pravosodja temelji na mednarodnih najboljših praksah, na mednarodnih postopkih. E, čeprav je še vedno nekaj dvomov o neodvisnosti, ampak e, vzpostavljajo najviše e, standarde kakovosti, spoštujejo Köbenhavnske kriterije. Torej, gre za državo, ki je prestala zelo težko vojno in zdaj je postala država, ki je pripravljena za to, da postane dobra partnerica drugim državam članicam Evropske unije in zato jim čestitam. Najlepša hvala. Zdaj pa prehajamo na poročilo Kacin in eh, gospod Pilan želi besedo. Imam še oširčenje sprave Srbije, če mogoče. Um. Najlepša hvala. Eh, moja izjava se nanaša na poročilo o Srbiji. Eh, sporazum med Evropsko unijo in Srbijo predstavlja mejnik na poti te države proti pridružitvi Evropski uniji. Ta sporazum bo Evropsko unijo odprl za Srbijo. Podpiram ta sporazum in pozivam države članice naj ga čim hitreje ratificirajo. Vključitev Srbije v Evropsko unijo bo Eh, pomenila tudi sodelovanje z mednarodnim sodiščem za nekdanje Jugoslavijo. To bo pomenilo dialog v zvezi s kosovskim vprašanjem. Ravno tako se bo Srbija morala boriti proti diskriminaciji romske manjšine. Vendar pa me zelo veseli, Eh, podpora, ki jo je deležna demokracija in ki so jo deležne človekove pravice v tej državi, pa tudi gospodarski in socialni napredek v tej državi. Najlepša hvala, sledi poročilo Matijas, najprej gospod Mastela. Prezidente. Gospod predsedujoča, glasoval sem za to poročilo, ker se mi zdi, da je sporočilo komisije na temo Alzheimerjeve bolezni in drugih eh, demencah eh, Eh, je nekaj, kar je pomembno. Sam imam veliko izkušenj, eh, moj oče je imel Alzheimera, tudi moja dedica, de, ma, babica upam, da sam ne bom. Ampak imamo obstoječe zdravstvene sisteme, katerih cilj je boriti se proti različnim boleznim in istočasno omogočiti enotnost ter preprečiti razno, različnost dostopov do zdravljenja. Uh, pozivamo k izboljšanju kakovosti življenja in boljšega poznavanja bolezni države članice morajo pokazati večjo solidarnost pri razmenjavi dobrih praks. Z obstoječjo koordinacijo bomo dosegli večjo solidarnost, tako da bomo preprečili razne oblike demence, zlasti Alzheimerjevo bolezen in v to je treba vključiti zdravstvene delavce eh, sorodnike in vse druge zainteresirane. Na ta način pa bomo eh, potrebovali oziroma dosegli eh, akcijske načrte na nacionalni ravni. Najlepše hvala, gospod Kelly. Najlepša hvala, predsedujoča. Glasoval sem za to poročilo in zelo me veseli, da je bilo poročilo sprejeto. Uh, Moram povedati, da sem se odeležil vseh razprav o tem v parlamentu, vendar nisem imel priložnosti spregovoriti, zato bom izkoristil to minuto, da povem nekaj e, svojih stališč. Najpomembneje je, da imamo raziskave, s katerimi bomo ugotovili vzroke za to bolezen. Gotoviti moramo, kakšno vlogo igrajo posamezni dejavniki, naprimer e, eh, dednost pri tej bolezni. E, Zakaj eh, za to boleznijo zboli več žensk kot moških? To so zelo pomembna vprašanja. Moramo najti odgovor na ta vprašanja in to ne bo mogoče brez raziskav. To je potrebno storiti, zato da bomo lahko našli zdravilo za to bolezen in odgovorili na vprašanja. Hvala, gospod Kalinovski. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Alzheimerjeva bolezen je ena od tistih bolezni, za, za katero še vedno nimamo zdravila. Ker se prebivalstvo stara, bolezen prizadeva vedno več ljudi. To bo imelo grozovite posledice in to že v bližnji prihodnosti. Demenca je nekaj, kar ne vpliva samo tiste, ki za njo trpijo, ampak vpliva tudi za tiste, ki skrbijo za te ljudi in druge ljudi v njihovi okolici to poročilo opozarja, kje so težave in si, poskuš, in si prizadeva izboljšati ponujeno zdravstveno oskrbo. Države članice Evropske unije poskušajo spostaviti načrte za pomoč eh, članom družin obolelih in tudi samim obolelim in dejansko moramo narediti vse, da bi omejili število ljudi, ki jih bo ta bolezen v prihodnje prizadela. Hvala, sledijo resolucija o inhalatorjih za astmatike, gospod Higgins. You, Hvala, predsedujoča. Pravzaprav sem prosil za besedo eh, v zvezi s prejšnjim poročilom o Alzheimerjevi bolezni, če dovolite. Dobro, najlepša hvala. Ko razmišljam o tem poročilu, eh, lahko ugotovim, da eh, poskuša eh, vsestransko eh, obravnavati veliki ziv Alzheimerjeve bolezni. Gre za preprečevanje in za zdravljenje. Kar zadeva strahove ljudi, eh, na področju bolezni se vsi bojimo, pred, bojimo predvsem raka in Alzheimerjeve bolezni. E, veliko smo že dosegli pri preprečevanju raka, pri diagnosticiranju, pri zdravljenju. In čeprav je bila Alzheimerjeva bolezen odkrita že leta 1906, še vedno ne poznamo vzroka in še vedno nimamo zdravila. To poročilo je zelo dobrodošlo uh, eh, opozarja na velike izzive, kaj bomo naredili, kar zadeva diagnosticiranje vzrokov, tako da bomo lahko spostavili preprečevanje in kako bomo odkrili neko dokončno zdravilo. Hvala. Eh, in potem domnevam, gospod Higgins, da niste želeli besede v zvezi z eh, inhalatorji za astmatike. Uh, Gospe Macera in uh, Muscardini sta želeli besedo, vendar sta že zapustili dvorano, tako da nadaljujemo z razmerami na Haitiju. Gospod Kamal. Hvala, gospa predsedujoča. Za tiste, ki smo obiskali Haiti in videli, kakšno uničenje je tam vladalo pred eh, letom dni in spremljamo, kaj se dogaja, Eh, ter torej, vsi se strinjamo, da je bilo posem prav, da so se nevladne organizacije in eh, mednarodna skupnost eh, odločile ponuditi vso pomoč, kar zdeva hrano, stanovanja, obleke in tako dalje. Ampak zdaj, leto kasneje, imajo ljudje na Haitiju še vedno eh, samo lopate, krampe eh, in samokolnice na mesto tistega, kar bi dejansko potrebovali. Eh, Poročilo pozarja na registr zemlišč, na lasništvo zemlišč. Ravno tako pa potreb, so potrebna tudi prizadevanja, kar zadeva uh, vlado. Uh, Vendar pa tisto, kar tukaj manjka, je vloga zasebnega sektorja. Če se ne bomo lotili problemov eh, z bolj dolgoročnim, eh, vid, z dolgoročnega vidika, eh, ne, bo, ne bomo naredili ničesar. Kratkoročno lahko marsikaj dosežejo mednarodne organizacije, dolgoročno pa potrebujemo zasebni sektor. Gospod Deva, pet odstotkov ruševin po potresu so umaknili oziroma odstranili v enem letu. Milijon ljudi je brez poslenih, 300 tisoč je mrtvih, 200 eh, tisoč je eh, ranjenih, 15 odstotkov ljudi je bilo ponovno naseljenih. Zakaj? Zakaj je bilo umaknjenih oziroma odstranjenih samo 5 odstotkov ruševin? kadar pride do potresa, se eh, številne gradbe podrejo. Kdo bo to odstranil? Nevladne organizacije z lopatami, Evropska komisija z vedri? Ne. To je mogoče narediti samo s težko opremo, ki jo ima samo nekdo. To je vojska. Eh, letalstvo, eh, vojska, mornarica. In kaj se je zgodilo, ko je prišla Eh, tja vojska, so ljudje v tem parlamentu in drugod tulili, da naj zginejo z Haitija. In potem so odšli. In zdaj je vse ostalo tako, kot je bilo pred letom dne. To je politično grozljivo, kajti odgovornost za razmere, eh, odgovornost za katastrofo eh, Eh, je pravzaprav v rokah levice v tem parlamentu in Afriške unije. Hvala. Zdaj pa prehajamo na zadnjo točko. Kršitev se bode govora in diskriminacija zaradi spolne usmerjenosti v Litvi. Gospod Takola. Kedoksija, puhemies, tähän... Eh, hvala, gospa predsedojoča. Eh, V zvezi z eh, položajem na Haitiju še nekaj besed. Pomembno je ugotoviti, da so obstajale pomankljivosti pri koordinaciji. Koordinacijo bi bilo potrebno izboljšati in sicer tako, da bi vso zadevo pospešili, tako kot je rekel kolega Deva. Obstaja tudi politično ozadje za to situacijo In eh, v interesu nobene stranke ni, da bi šlo tako naprej. Potrebno je poskrbeti za temeljne potrebe in to veliko hitreje kot v preteklih letih. Usmerjeno moramo ponuditi pomoč. In če si vse pogledamo na ravni eh, državljanov, lahko rečemo, da ni bilo storjenega prav veliko. Eh, mnogo krščanskih organizacij se je angažiralo za izboljšanje položaja, poskušali so pomagati ljudem pri njihovem vsakodnevnem življenju. In eh, to je seveda treba ustrezno nagraditi, treba jim je pomagati, jih podpirati. Potrebujemo pa tudi boljše eh, usklajeno evropsko delovanje in tudi delovanje strani Združenih narodov. Uh, situatie v Litaniji, kot prvo v Litvi, eh, gospod Van Daven. Eh, gospa predsedojoča, Litva je suverena država in parlament eh, te države pravkar obravnava osnutek glede um, zakona o spolni usmerjenosti. Demokracija v tej deželi deluje. In eh, predsednik eh, je že pred časom imel pred seboj eh, tudi podobna besedila in ne vemo še, kakšen bo rezultat tokrat. Evropski parlament si bo vse pogledal, večina parlamenta natančno ve, eh, kaj je spremljivo in kaj ne. Skratka, moralni kompas. In če bi prišlo do te nove zakonodaje in kako bo ta novi zakon izgledal, ehm, no kot že rečeno, eh, o tem mora odločati parlament v Litvi. In takšne arogance ne morem podpirati. Najlepša hvala, gospod Mikolašek právo prijímať. seveda so to notranje zadeve in država članica ima pravico sama določati kako bo Eh, sprejemati svoje zakone v, v skladu za svojo soverenostjo. V evropskem kontekstu se moramo spomniti, da so uh, pravice spolne usmerjenosti povezane z družinskim z sfero in tukaj Evropska unija ma, nima nobene ingerence. Uh, namen uh, družine je uh, seveda uh, otroke zaščititi in jih pripraviti za prihodnost. Pri tem pa ne smemo uh, nikakor uh, omogočiti, da bi na to lahko vplivali zunanje negativni vplivi. Držav, ta parlament uh, se je uh, pred kratkim odločil, da je spolna usmerjenost lahko negativen vpliv na razvoj uh, Eh, otrok in otroci imajo pravico, da so pred tem zaščiteni. Gospod Landsbergis. President. Gospa predsedujoča, najlepša hvala za besedo. Moje upombe za rezolucijo proti Litvi, kjer se ni nič zgodilo. Dokument uh, Eh, ki je bil sprejet, pa ne upošteva najpomembnejše zadeve v Evropski uniji. Hotev sem temu eh, dodati kot ustni amadma. Eh, zahtevamo intervencijo Evropskega parlamenta v postopku Eh, državnega parlamenta v samem začetku priprave zakonodaje. To pa je eh, v nasprotju z načelami subsidiarnosti in suverenosti držav članic. To pomeni, da na ta način kompromitiramo Evropski parlament, ker in to je vedno bolj podobno nekdanjim sovjetskim praksam. Torej naj dodam še nekaj. Izgovor za to rezolucijo je bil uh, v, na osnovi enega osnutka amandmaja. Samo en osnutek je bil uložen. Eh, ne glede, da gre za celoten dokument Evropskega parlamenta, to se je stalno ponavljalo, da v eh, množini in dejansko so bili amandmaji zelo slabši naslov same rezolucije vključuje neko absurdnost. V govori o kršitvah. Gospod eh, Landsberger, si imate samo minuto. Ne gre za kršitev. Uh, in ne smemo eh, reči, da je parlament kriv kršitve, ker je sprejel neko odločitev. To le samo govori o eh, slabem pripravu besedila, da ne omenim odgovornosti tistega, ki so pripravljali ta dokument in eh, ki je vse prej kot inteligenten. In zato sem glasoval proti. Najlepše hvala. Hvala zadnji govornik, gospod Hanan, in res prosim, vsi čakamo na kosilo. Hvala. Že desetletja države članice Evropske unije eh, počasi in dobro napredujejo k eh, enakopravni obravnavi pred eh, zakonom eh, zasebnosti in osebnim svoboščine. Upam, da tukaj države članice ne bodo šle nazaj, ko gre za spolno usmerjenost. Tako je gospod Landsbergiš omenil in drugi, to je le predlog. To ni zakonodajna rezolucija. Kot se spomnite, smo tudi mi imeli te razprave, imeli smo um, argumente glede 28. člena in v svoji naši stranki smo bili proti, takrat smo to še imenovali 27. odstavek. Zdelo se mi je neumno, eh, da v, z zakonom eh, se opredelimo do nečesa pozitivno ali negativno. In na ta način je zakon postal zelo močno orodje. Ampak po drugi strani jaz nisem zakonodajec, eh, zakonodajalec v Litvi. Lahko v tem parlamentu razmišljamo o neki zakonodaji države članice ali tako ali drugače, ampak to sodi vodi v nacionalne mehanizme vseh držav članic. Moramo biti ponižni in eh, razumeti parlamentarno supremacijo posameznih držav 27 v Evropski uniji. Najlepše hvala in sedaj lahko rečem, da prekinjam zasedanje do tretje ure in hvala tudi tolmačem za potrpežljivost.